poslovnikom, členom 123. člena, sprejeli to besedilo in ga objavili v zapisniku tega zasedanja. Imena podpisnikov bodo prav tako zapisana v zapisniku. Sedaj pa dajem besedo gospodu Milani, on je soavtor te pisne izjave. Gospod Milana, imate besedo. Grazie, signor Presidente. Ringrazio i colleghi Arsenis, Patraonello. Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti vsem kolegom in njihovim asistentom za to, da smo bistveno prispevali k uspehu te pobude. Ribe so naše skupno dobro, predstavljajo 15 odstotkov beljakovin za več kot 500 milijonov ljudi. Veliko ljudi je, je odvisnih od eh, ribolova, od akvakulture, to pomeni, da so ribe skupno dobro. Ideja, ki se skriva za to pisno izjavo, je ta, da želimo komisiji um, opisati postopek za, za odgovoren ribolov, tako v očeh eh, ribičev, kakor tudi v očeh eh, potrošnikov. Pa še en razlog več je, da podpremo ukrepe za to, da bi evropska politika izstopila iz svojega oskega pristopa. Ta pristope sedaj eh, nek notranji pristop, veliko je regulacij, mi pa moramo gledati na morje kot na neko skupno dobro, kjer lahko povečamo naše zmogljivosti z inovativnimi tehnologijami in za dogovorjo o ribolovu s tretjimi državami. Ne gre samo za vprašanje zaščite okolja in ohranjanja biotske raznovrstnosti, gre za vprašanje odgovornega ribolova, gospodarske trajnosti, interesov ribičev in gre za interese našega gospodarstva. Hvala, gospod Milana. Sporočam vam tudi to, da pisna izjava 52 v zvezi z eh, otroci z Downovim